predhodnih aktov boste našli v zapisniku. Zdaj pa še spremembe dnevnega reda oziroma sprejem dnevnega reda, ki jo je 6. Marca, je 6. marca sprejela konferenca predsednikov. Kolikor vem, nismo prejeli nobenih predlogov za spremembe dnevnega reda, torej je dnevni red za to zasedanje sprejet zdaj pa prehajamo na poročilo marinescu o letošnjem delu.